przewodniczący. Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Drage kolegice in kolegi, gospe in gospodje, prosim, da zasedete svoja mesta. Vznavljam sesijo. Otviram sesijo, prerivano v dnevu 17. Odpiram to sejo, ki smo jo prekinili 17. junija 2010, zapisnik eh, sestanka 17. junija 2010 in besedilo sprejeto je na voljo na ogled. So kakšni komentarji? Ne vidim nobenih, s tem je zapisnik sprejet. Vidite v Rosiji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 tudi z eh, dobitnikom Saharove nagrade 2009. Eh, ruskim oblastem sem tudi povedal, kako smo zaskrbljeni zaradi eskalacije konfliktov eh, pri njih in Eh, zlasti seveda zaradi plina in spomnil sem jih tudi na pogodbene obveznosti glede dobave plina Evropske unije. Povedal sem tudi, da bi morali imeti ustrezne klauzule v pogodbah med Belorusijo in Rusijo, po katerih bi bilo zagotovljeno dobavljanje plina Evropske unije. To je za nas zelo pomembno. Eh, svet in komisija si bosta tudi ogledala to vprašanje in morda bi pa lahko tudi eh, dobili najnovejše informacije o tej situaciji. Dejstvo je, da se situacija stalno spreminja, eh, vsako uro dobivamo nove informacije o tem sporu. Eh, kolegice in kolegi, naj vam tudi povem, da so se eh, nam na galeriji za uradne goste pridružili poslanci iz indonezijskega parlamenta. Rad bi izredno pozdravil predsednika indonezijskega parlamenta, gospoda eh, Kemala Azisa eh, Stambola. Indonezijska delegacija je v gosteh ob sedmem srečanju eh, medparlamentarne družbe Evropskega parlamenta in parlamenta iz Indonezije. In eh, dejstvo je, da se Indonezija močno razvija, da eh, igra pomembno ulogo znotraj združanja jugovzhodnih azijskih narodov in z Indonezijo imamo tudi sporazum o partnerstvu in sodelovanju sklenjen novembra 2019 torej pozdravljam naše prijatelje iz eh, indonezijskega parlamenta. Naslednja točka. Eh, gospod Mike Natras je zapustil eh, skupino Evropa svobode in demokracije EFT in od 23. junija 2010 naprej bo samostojni poslanec. In eh, potem so mi pristojni organi nizozemske povedali, da je gospoda Luisa Bontesa nadomestil gospod Lukas Hartong in gospod Žanin Henis Plašart pa gospod Jan Mulder. Eh, zamenjava eh, začne veljati od 22. junija 2010, se pravi od včeraj. Pozdravljam dva nova kolega med nami. Hvala lepa. V skladu s tretjim členom, drugim odstavkom eh, pravilnika Evropskega parlamenta eh, sta pre je treba pač um, preveriti mandat in tudi počakati na eventualne ugovore, vendar do takrat uh, bosta uh, sodelovala na sejah uh, s vsemi pravicami pod pogojem, da bosta dala izjavo, da ne upravljata nobenih uh, funkcij, ki ne bi bile. Uh, skladne z funkcijo poslanca Evropskega parlamenta. Poleg tega smo dobili tudi prošnjo samostojnih poslancev o imenovanju v odbore in eh, medparlamentarne delegacije. Torej, proračunski odbor Lukas Hartong naj bi nadomestil Daniela van der Štöpa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 So kakšni komentarji v zvezi s temi imenovanji? Ne vidim nikogar. S tem so torej ta imenovanja sprejeta. E, pisna deklaracija 29 skozi 2010 e, poslancev Ticijana Motja in Ane Zaborske o ustanovitvi e, Evropskega sistema za hitro opozarjanje proti pedofilom in ljudem, ki spolno nadlogujejo. Eh, je dobila dovolj podpore, čestitke in v skladu s členom 123 eh, našega pravilnika bo deklaracija eh, objavljena med spreta besedila in imenovani bodo tudi podpisniki v zapisniku seje. Naslednja točka na našem dnevnem redu je Evropski svet in eh, sklepi Evropskega sveta. Eh, torej, Evropski svet je potekal 17. junija 2010. Pozdravljam predsednika Evropskega sveta in tudi predsednika Evropske komisije. Eh, gospoda, hvala lepa, da ste prišli in zelo kmalo se bomo lotili razkave, razprave. Pred tem pa bo spregovoril eh, gospod Van Rompuy, predsednik Evropskega sveta, torej beseda je vaša, prosim. Gospod predsednik Evropskega parlamenta, gospod predsednik Evropske komisije, drage kolegice in kolegi. To je bil prvi eh, sestanek Evropskega sveta, potem ko sem postal predsednik, kjer Eh, nismo eh, morali obravnavati